glasila za uh, nominacije in uh, to bo tudi vključeno v zapisnik, če ne bo nobenih ugovorov. V tem primeru bomo ta imenovanja obravnavali kot sprejeta. Sedaj pa imamo.